Kolegi in kolegice, prosim vas, da zasedete svoja mesta. Nadaljevali bomo z delom. Dnevni red smo spremenili. Danes do povdan smo zaradi časovne stiske spustili točko Claire Moody na temo proračunskega nadzora financiranja nevladnih organizacij iz proračuna EU in gospa Moody je pripravljena predstaviti, ta, predstaviti to poročilo na koncu sestanka danes popodan. Sedaj pa bom besedo predal Jensu Gajerju, ki bo govoril o civilnem letalstvu. Dank, Herr Präsident. Ähm, die Aufgabe, die mir gestellt war. Najlepša hvala za to priložnost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 Eh, o Evropske agenciji za varnost v letalstvu. To je bil namen tega dokumenta, pogledati si torej to osnovno uredbo in ugotoviti, kako se to povezuje z novo strategijo civilnega letalstva za leto, eh, leta 2014. In racionalizacija je del tega svežnja. Sam uh, mesta, mi zdi, samemu se mi zdi proračun eh, zelo pomemben. Eh, tukaj imamo veliko eh, prispevkov in prihodkov iz industrije za certifikacijo in druge storitve. Nekaj proračuna pa se financira, to je sicer zelo majhen delež, iz proračuna Evropske unije in še manjši delež iz držav, tretjih držav. To je tako imenovana dvojna struktura, eh, gre za upravljanje proračuna in eh, ukvarjal sem se tudi z kadrovskimi vidiki. To je eh, kar zahtevno, če želimo doseči prihranke, nimamo enotnega proračuna, Pa tudi, če bi imeli univerzalen pristop, eh, bi to poenostavilo sistem upravljanja in ta poenostavitev bi prinesla tudi jasnejšo razdelitev med nalogami, eh, ki jih financirajo podjetje oziroma eh, panoga in javne proračunske oblasti. Eh, ker imamo tak eh, dvojni pristop, ne moremo zelo jasno razlikovati med tema vrstima dejavnostima, kako uh, se naprimer strukturirajo plače zaposlenih, uh, del tega prihaja iz uh, industrije z certifikacijskimi storitvami, del tega pa iz uh, javnih sredstev. Uh, Tukaj je veliko administrativnih nalog znotraj agencije in zelo težko je reči, um, kateri del se financira iz uh, javnih sredstev in kateri del iz uh, gospodarstva. In uh, seveda gre tudi za višino teh uh, prispevkov, ki se plačujejo. Um, obstajajo ocene, koliko uh, se plačuje iz gospodarstva za uh, plače. Uh, eh, nasplošno glede letalske industrije lahko uh, rečem, da ne gre samo za uh, prispevke, ampak gre za hitrost, kako hitro se opravi storitev. In tukaj je eh, prava konkurenčna prednost evropske letalske industrije. Ta uh, univerzalni proračunski prestop uh, nam omogoča uh, učinkovito organizacijo, tako da ljudje delajo tisto, kar je potrebno, ne pa, da jim um, dajo naloge eh, glede na interese oziroma to, kar je sprejemljivo za eh, je tiste, ki zagotavljajo javna sredstva. Eh, torej potrebujemo učinkovitost in hitrost storitev v letalstvu. Proces je treba pospešiti in če imamo univerzalni pristop, je to boljše, kot pa če obdržimo trenutni trenutno strukturo. Danes smo eh, Razlik, eh, danes razlikujemo med tistim, kar financira gospodarstvo in tisto, kar eh, financirajo javne službe. To pa še ne pomeni, da komisija ne bo pregledala celotne agencije in predlagala visok delež zmanjšanja zaposlenih. V eh, skladu z obstoječim pristopom eh, je to zelo neprijetno za zmanjševanje eh, zaposlenih. Namreč možni so Težko je eh, zmanjšati število zaposlenih, kajti eh, njihove dela eh, sprečuje gospodarstvo oziroma industrija. In zelo si želimo večje fleksibilnosti pri ustanavljanju. In še nekaj je zelo pomembno, vse meni se zdi, oziroma ni mi bilo ravno všeč, ker sem uh, Eh, državljan Nemčije. Namreč Evropska agencija za varnost v letalstvu sploh nima definirane centrale, vsaj ne za zdaj. In eh, vemo, da je Frontex na polskem. Evropska agencija za varnost v letalstvu je bistveno eh, starejša, pa še vedno nima točno določene centrale oziroma sedeža. Še vedno potekajo pogajanja oziroma lahko jih pričakujemo in upam, da bo k malu usprejeta končna odločitev. Si, Najlepša hvala, gospod poročevalec. Hvala, Jens, za to predstavitev. Upam, da bo kvalo podpisan tudi sporazum o sedežu EASE. E. Gospod Sarvama, izvolite. Um, Hvala, gospod predsedujoči. Eh, govoril bom kot poročevalec esence iz Evropske ljudske stranke in tudi osebno sem zainteresiran nekaj stvari na izpostavim. Po mojem mnenju bi morali upoštevati eh, pri eh, določanju proračuna dejstvo, da različne agencije igrajo zelo različne vloge in upravljajo zelo različne naloge in imajo različne odgovornosti. To je predpostavka, osnova celotne analize. Če naj e, gremo v smer oziroma razmišljam bolj o predlogih sprememb, če naj eh, stoprocentno e, financiramo to iz e, gospodarstva, potem imam kar nekaj vprašanj. Kako si potem lahko predstavljamo, da bodo eh, zasebni prispevki eh, upravičeno financirali javne obveznosti? Veliko jih je, naj omenim samo eno, ki je zares akutna, varnost. Varnost ni nekaj, kar upoštevamo in tudi za, na, na nas, eh, ne, za nas ne bodo poskrbeli eh, zasebni prispevki. Eh, namreč na koncu bomo končali v pravem kaosu, če se bomo dramatično odmaknili od tega obstoječega in um, zelo previdno um, fin, eh, eh, postavljenega sistema financiranja in se bomo eh, preusmerili v univerzalno prispevke gospodarstva. Potem imamo tukaj še konflikt interesov. Nihče ne omenja tega spora, jaz ga želim omeniti, mi ga želimo omeniti. Pa še nekaj, srednja in mala podjetja. Predlog komisije eh, je to zelo natančno in previdno uh, upošteval in če želimo spremeniti ta predlog komisije, potem moramo biti zelo previdni, da ne ustvarimo novega kaosa, ko gre za obremenitev malih in srednjih podjetij. In naj zaključim še z nekaj argumenti. Namreč, če vprašate samo agencijo, vam bodo povedali, da jim to ne bo pomagalo. Eh, poenostaviti računovodstva. Žal mi je gospod Gajer, ampak težko si predstavljam, kaj je sploh uh, smisel uh, tega, uh, te spremembe um, obsečega sistema in upeljave neke dramatično drugačne rešitve. Nihče drug ni prosil za besedo. Ne, gospa Holmajer, izvolite. Um, Hvala, gospod predsednik. Gospod Gajer. Tukaj gre za zelo zanimivo zadevo, ki se jo lotevamo kar previdno, ampak če naj razvijajo eh, generalni model za to agencijo, bomo naleteli na težave. Če si pogledamo agencijo, kot je naprimer Europol, mislim, da jim to nekaj bistveno pomagalo. Če eh, pogledamo si certifikacijo, imate popolnoma prav, gre za vprašanje hitrosti in učinkovitosti. Ampak to je tudi del eh, višine eh, prispevkov in zbranih sredstev, če ne bi bilo sodelovanja gospodarstva, pa tudi eh, mnogi gospodarski subjekti ne bodo sposobni plačevati eh, tisto, kar bomo od njih pričakovali. Tako bodo mala in srednja podjetja v precejšnjih državah in kar veliko eh, je teh malih podjetij v tem v tej industriji, v tej panogi, eh, ne le tako veliki, kot so Boeing. In zelo težko eh, je ugotoviti, kako bo ta eh, sistem financiranja strani gospodarstva sploh se obnesel. Razen tega, razen letalske agencije, Sama agencija mora biti popolnoma neodvisna od vpliva gospodarstva oziroma panoga, še zlasti, ko gre za vprašanje varnosti. Um, tukaj je neodvisnost zelo pomembna. Gospodarstvo lahko sicer poda svoje mnenje, ampak mi uh, moramo imeti zagotovljeno neodvisnost, ko gre za eh, varnost, zaščito. In podobno, tako kot v policijskem okolju, zelo pomembno je, da eh, eh, se uh, zavedamo, da nekateri ljudje lahko zagotovijo varnost, drugi pa enostavno ne morejo. Eh, če pa sredstev ne bo, potem enostavno ne bo dostopa do določenega nabora storitev in to je nevarnost. Moramo uh, biti sposobni neodvisno delovati, popolnoma neodvisno gled, eh, od eh, sistema financiranja. In mislim, da tu financiranje strani EU predstavlja resno varovalko. Potem pa eh, sami prispevki, denar, ki se zbere iz gospodarstva, se ne sme. Eh, uporabljati izven splošnega proračuna. Namreč prispevki vedno morajo biti pri, eh, dolo, namenjeni za določen namen. Če si pogledam Francijo, Nemčijo, sodno prakso v Nemčiji in Združenem kraljestvu, je dejansko prepovedano. Eh, uporabljati tako imenovane skrite davke. To pomeni financiranje eh, z zasebnim denarjem javnih, eh, javnih storitev. Tukaj moramo biti res previdni in premisliti, kako bomo postopali, da se ne bi znašli v neki situaciji, ki, je, ki bo poznaje pravno problematična. In zagotoviti moramo tudi, da ne bo težav tudi, ko gre za varnost v letalstvu. Videli smo, kaj se je pred kratkim zgodilo v Egiptu. Eh, pravijo, da je bila na letalu v stranišču potaknjena bomba. Torej, varnostni vidiki so vedno pomembnejši in še bolj bodo v prihodne. In, eh, še posebej, ko gre za uh, dobavo pod, uh, letal, pogoje in tako dalje. Vse to je treba upoštevati. In če bodo to 100% financirale zasebna podjetja, potem imamo uh, kar precejšno težavo. Pomislite naprimer na opremo letala ali pa uh, za. Eh, osebje na letalu in tukaj eh, kot proračun eh, moramo biti odgovorni, ne smemo kar vse prepustiti zasebnemu sektorju. Dobro je treba to premisliti in se pogovoriti pri mizi. Najlepša hvala. Kolega Benito. Hvala lepa. Torej, kot poročevalec v tej zadevi bi želel Eh, podati, oziroma sorodni zadevi bi želel podati tudi eh, nekaj eh, pripomp glede te točke. Torej, res je, da je torej, sistem civilnega letalstva prav gotovo sektor, ki bo poznal še precej, precejšen razvoj in precej kompleksne razmere v prihodnosti. Torej, v nobenem primeru pa se ne smemo odpovedati niti vzdržnosti, eh, niti varnosti, niti okolju. Mislim, da mora biti Evropska unija povsem eh, na jasnem glede eh, tega, da je nov scenarij tak, da bomo imeli vedno večjo internalizacijo v sektorju in zato potrebujemo zelo jasno zakonodajo in na ravni držav imamo Eh, zakonodajo, ki to že ureja, sedaj pa je potrebno to tudi na ravni Evropske unije ustrezno opredeliti. Torej vedno večjo. Eh, vedno več eh, bomo imeli mednarodnih, transnacionalnih, čezmejnih dejavnosti in Evropska unija mora zagotoviti neke minimalne kriterije, ki bodo zagotovili vzdržno rast sektorja in to bo imelo tudi proračunske posledice in zato je za naš odbor to tudi pomembno. Industrija bi mogla nositi velik del eh, teh eh, stroškov, torej v obliki eh, raznih pristojbin in to zlasti za področje varnosti. In uh, ta industrija tudi ne more biti povsem odvisna od eh, različnih njihka na trgu. Eh, moramo zagotoviti, da bo industrija to tudi že vzela v zakup. In to pomeni, da potrebujemo eh, ustrezno uravnotežen sistem financiranja. Torej, kot sem povedal eh, že prej, eh, industrija ima veliko možnosti, da eh, ta sredstva pridobi, torej v obliki pristojbin in taks in na ta način lahko torej, zagotovi tudi ustrezno izpolnjevanje vseh kriterijev, torej na področju varnosti, okolja, vzdržnosti in tako dalje. Torej, prav tako morajo zagotoviti tudi kakovost storitev in tako dalje. Hvala. Merci. Najlepša hvala. Nihče drug ni prosil za besedo. Gospa Kalvinjo, bi radi kaj povedali, bi želila, želela besedo komisija. Očitno ne. Prav, komisija ne želi besede. Ne, ravno obratno. Izvolite, komisija. Najlepša hvala, gospod predsednik dovolite mi, da se odzovem na točke, ki so bile izpostavljene v razpravi. Trenutni sistem financiranja je hibridne narave. Imamo pristojbine industrije, ki pokrivajo storitve, ki jih nudi agencija. Ta model je do določene mere sofisticiran, zaenkrat ni bilo težav, nismo imeli pomankanja denarja za financiranje agencije. Kar se tiče dolgoročnega prehoda na 100-odstotno eh, eh, financiranje strani industrije, eh, obstaja tveganje, ki so ga izpostavili poslanci in poslanke, zagotoviti je treba ustrezno ravnotežje med neodvisnostjo eh, agencije, imajo namreč določene splošne funkcije, javne funkcije in pa eh, med specifičnimi eh, storitvami, ki zadevajo industrijo. To je ravnotežje, ki ga je treba zagotoviti. Če bomo agencijo financirali 100 odstotno s pristojbinami industrije, potem obstaja uh, tudi tveganje na vzkrižje interesov. In zaradi tega lahko pride do neuravnotežnosti delovanja agencije same. Ravno zato moramo še naprej upoštevati primere agencij, ki so 100 odstotno eh, financirane strani industrije. Pri tem je eh, prišlo do presežka, precejšnjega eh, presežka in zmožnost eh, nadzora upravnega odbora, eh, kjer so zastopane nacionalne agencije, nadzora na, evropski, na ravni Evropske unije, torej malce manjša. Ta možnost ni tako visoka in to ni nujno upravičeno. To lahko tolmačimo tudi kot eh, zahtevanje previsokih prispevkov za industrijo, glede na to, da je presežek visok. V okviru medinstitucionalne skupine za agencije, delovne skupine, uh, smo imeli možnost da za oktobersko srečanje pripravimo tudi obravnavo eh, sistema financiranja s pomočjo sredstev, ki ne izhajajo iz proračuna Unije. V tem kontekstu bi lahko obravnavali tudi vprašanja, ki jih je gospod Gajer izpostavil v svojem osnotku. Tako bi lahko oblikovali nek eh, model dogoročne narave, ki se ne bi nanašal na specifičen primer agencije, ampak za vse eh, agencije, ki se financirajo s pomočjo industrije. Hvala. Mislim, da lahko rečemo, da lahko tudi pri agencijah eh, pride do presežka, ampak to ni njihova funkcija. Agencije morajo zagotoviti ustrezne storitve in pokriti stroške teh storitev. V preteklosti so se nacionalne eh, oblasti eh, bale eh, konkurence in zato, da ne bi posegali v interese nacionalnih agencij, smo zahtevali eh, večje eh, pristojbine in zato je prišlo, prišlo do preseškov ugotoviti moramo, če so te nacionalne agencije še vedno uporabne, glede na to, da imamo eh, Evropsko agencijo. Toliko z moje strani, sedaj pa besedo predajam poročevalcu. Ähm, Hvala za vse prispevke. Strinjam se, da sem kar nekaj časa premišljeval o možnosti oziroma o zamisli, da bi imeli polno financiranje čim večjega števila agencij iz javnih sredstev. E, torej, obstajajo agencije, kjer smo v tem modelu že razmišljali, ampak eh, besedilo mogoče eh, odraža, da si to želim, dejansko pa temu ni tako. Eh, mogoče ste me narobe razumeli in če se vam kaj zdi nerazumljivo, potem bom z veseljem eh, stvari napisal na novo, bolj jasno. Ni v mojem interesu kot eh, poročevalec, da bi agencijo za varnost v letalcu 100% financirali z prispevki iz gospodarstva oziroma pristojbinami. Popolnoma imate prav, da tukaj potrebujemo popolni nadzor. Uh, je, če ni dovolj jasno napisano, potem je verjetno upravičeno še enkrat to bolj jasno reformulirati. Eh, če je besedilo tako, da vodi v nesporazume, potem bom ga eh, z veseljem revidiral ne le z poročevalci v senci, ampak z vsemi, ki si želijo večje jasnosti. Želel sem namreč sam izpostaviti naslednje. ta popolno razdelitev med javnim financiranjem, financiranjem iz javnih eh, blagajen in eh, privatnih verov, da je to treba eh, poenostaviti oziroma narediti bolj vidno. Namreč težko je uh, alocirati uh, pristojbine. Uh, k določenim storitvam na osnovi ocen eh, stroškov. To je problem. Eh, to pomeni, da moramo eh, razmišljati o drugačnem načinu proračunskega financiranja. Kot sem rekel, imamo pač deljen proračun. Ne želim si, da bi agencije v celoti financirali iz privatnih sredstev, kot pa rabijo tudi kolegi zaradi varnostnih vidikov. Konec koncev velik del stroškov, eh, ki jih nosi agencija, mora biti krita iz javnih sredstev. Eh, bolj eh, splošno bo moral napisati besedilo in tudi srednja in mala podjetja ne smejo biti prisiljena plačevati preveč visokih zneskov. Na področju varnosti pa uh, je veliko uh, javnega financiranja in to je prav. To, kar je problematično, je ta obveznost zmanjšanja eh, števila osebe za pet odstotkov za javno upravo na splošno, ampak to velja tudi za agencijo, ki nudi neke storitve. In eh, ne, sme, ne moremo posegati v storitve za letalstvo. To velja za letalstvo, to velja za uh, finančni nadzor, to velja za uh, institucije, ki skrbijo za uh, jamstvo in tako naprej. stroške lahko pokrijemo z različnimi pristojbinami, ampak pomembno je, da zagotovimo neodvisnost agencije, da go, zagotovimo, da ne bo nam skriža interesov med agencijo in industrijo, ki uh, ji ta agencija služi. Toliko o tem. 27. maj uh, je rok za odajo predlogov sprememb. Končno mnenje bo sprijeto 30. junija ampak takrat bomo imeli ogromno sestankov, da bomo poskušali to mnenje sprejeti 27. junija. Na to končno sprejetje mnenja septembra 2016 na plenarnem zasedanju pa eh, verjetno jeseni. Najlepša hvala, gospod Gajer. Sedaj pa umestna revizija. Soporočevalca, kdo bo prvi prevzel besedo, gospa Toma ali gospod Olbricht? Gospa Toma, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bom začela z zahvalami hvala vam, da ste pristali na našo prošnjo, da smo prestavili obravnavo tega poročila. No, to me je kar eh, precej stalo, pravi predsednik. Do 23. junija eh, imamo ogromno eh, dela, in eh, zdi se, da nacionalne zadeve vplivajo na dobro delovanje eh, evropskih institucij. Vem, da vas je to veliko stalo, gospod predsednik, tudi mene je to veliko stalo. Obenem je treba dejati, da smo uh, morali pomagati nekaterim britanskim kolegom, uh, da smo morali upoštevati njihove eh, želje. Glede na to, da govorimo o mestni reviziji večletnega finančnega okvira in to eh, bomo obravnavali štiri dni po referendumu, kar pomeni, da bo to glasovanje, eh, ki bo potekalo tukaj, nekaj posebnega, posebna obeležitev. Skupaj s poročilom gospoda Gerja bo to verjetno eno od prvih glasovanj tega odbora po tem datumu in to nas mora veseliti. Obenem pa je na nas velika odgovornost. No, če bi bili vi Britanka, bi verjetno dejali, verjetno nam poskušajo nekaj skriti. No, ne, zato ker je poročilo popolnoma javno, je predmet razprave, javno je. No, dovolj eh, o tem, dovolj o tem. Gospa Toma, želela sem se vam zgolj zahvaliti. Enkrat eh, za vselej hvala, hvala vsem eh, kolegom in kolegicam, ki ste vložili uh, eh, 358 predlogov spremem, hvala skupini. Analizirali bomo vse predloge, seveda, ampak danes je čas, da uh, prisluhnemo kolegom in kolegicam. Upam, da jih bo čim več predstavilo svoje predloge. Večina teh predlogov sprememb eh, gre v najno smer, v smer obeh soporočevalcev. Mislim, da je to dober znak za uh, na to končno različico tega poročila. Pred uh, nama je veliko dela, pripraviti je treba kompromise, ampak to bo zgolj okrepilo to poročilo. Obenem želim povedati še, skupaj seveda uh, z gospodom Olbrichtom, da nekaterih predlogov sprememb ne bomo mogla upoštevati, zato ker nekateri ne zadevajo teme tega poročila govor bo vsem tem, eh, kar zadeva odbor Ekon, vse, kar se, zadeva, eh, kar se navezuje na evroobmoče, na eh, makroekonomske zadeve, na makroekonomsko pogojevanje. Vse to, kar je v njihovi pristojnosti, v pristojnosti drugih odborov. Veliko predlogov sprememb se naprimer navezuje na revizijo um, skupne kmetijske politike, razprave se bodo začele eh, leta 2017, ampak pravna podlaga za skupno kmetijsko politiko pač ni del tega poročila, ki govori o mestni reviziji večletnega finančnega okvira. Imeli smo nekatere pravne podlage v tem besedilu, eh, ki se nanašajo na eh, druge teme in tisti predlogi sprem, ki se nanašajo na druge pristojnosti, na druge pravne podlage, ne bodo sprejeti. Kar pa se tiče drugih predlogov, pa eh, bova poskušala z gospodom Olbrihtom eh, upoštevati čim več teh. Naj povem še, da žal ne bova mogla upoštevati eh, tistih predlogov sprememb, ki želijo, da Evropska unija izgine tisti, ki želijo zgolj zmanjševati, eh, odpravljati evropsko politiko in zmanjševati evropski proračun, eh, teh pač ne, boma, eh, ne bova mogla sprejeti. Bova pa odprta, iskala bova konsens, poskušala bova izboljšati to poročilo in zagotoviti čim večjo podporo za glasovanje 27. junija, štiri dni po eh, britanskem referendumu. Eh, upam, da eh, bo to besedilo prvi novi temelj, na katerem bomo gradili. Hvala, gospod Toma, gospod Olbricht. Še nekaj bi dodal, če dovolite. Imamo 358 predlogov sprememb v tem trenutku. Imamo pa samo dve mnenji drugih odborov, čakamo še na druga mnenja. E, ta čas bomo uporabili za to, da e, analiziramo predloge sprememb in da začnemo pripravljati kompromise, ki so e, mogoči. Danes so člani in članice našega odbora tisti, ki bodo predstavili svoje komentarje. Midva ne bova ponavljala tega, kar sva v preteklosti že povedala ampak bova poslušala. Strinjam se z gospo eh, Toma. Razprava o proračunu je danes eh, bolj kot kadarkoli prej povezana z razpravo o Uniji, o Evropski uniji. To ni tehnična razprava. Na nek način je tehnične narave, ampak v bistvu gre za politično razpravo. Tekom glasovanja pa se bo izkristalizirala jasna vizija, ki jo imamo. Imamo člane in članice odbora in poslance in poslanke, ki eh, so proevropsko usmerjeni, pogovarjali se bomo seveda o podrobnostih, na drugi strani pa imamo tiste, ki si ne želijo eh, močnejše Evrope. Seveda bomo na koncu glasovali in bomo videli, kaj se bo zgodilo začenjamo to politično razpravo in uh, naj zaključim takole. Mislim, da je to sedaj prvi korak uh, v tej razpravi. Na to uh, bomo čakali komisijo, ampak ne bomo uh, sedeli križem rok. Potrebujemo predlog komisije, ampak s temi odločitvami kažemo, da smo pripravljeni aktivno sodelovati v vseh fazah Eh, tega procesa. V začetku, na sredi in na koncu. To je zelo pomembno, to je zelo pomembno tudi po referendumu, ki bo, eh, vsaj upam, pozitiven za Evropo. Najlepša hvala, gospod Volbricht. Preden besedo predam poročevalcem v senci, bi se rad še enkrat zahvalil obema soporočevalcema. Gospa Tomaja je dejala, da imamo predloge sprememb, ki so dopustni, ki jih lahko sprejmeta, eh, drugi pa niso spremljivi, zato ker eh, posegajo evropsko politiko in tako naprej. Tako da eh, nima smisla, da o njih govorimo v tem okviru ali pa posegajo v sam obstoj Evropske unije. Od 358 predlogov sprememb, koliko je takšnih, ki jih lahko spremete? koliko jih lahko vključite v kompromise in eh, koliko jih eh, je treba dati na stran. Večina. Večina je ustreznih in se nanaša na dejansko razpravo o večnetvi našem okviru. Prav. In eh, te boste uporabili za pripravo kompromisov. Bomo videli, kakšno bo stanje, poslušali bomo uh, sedaj poročevalce v senci gospod Krmel v imenu gospoda Ešvrta. Äh, Hvala, gospod predsednik. Nisem informiran do te mere, da bi lahko kakorkoli prispeval k tej razpravi in zaradi tega pač ne bom govoril. Če uh, bi bil z nami gospod Depre, bi sigurno povedal, kaj je Nils Torvalds, eh, bi lahko tudi v njegovem imenu eh, tudi tako eh, postopal, če bi bil prisoten. Hvala. Že to, da bi morali pregledati toliko predlogov sprememb, nam bo prineslo glavo bolj. Seveda ne smemo pozabiti na brexit. Resno je treba upoštevati dviganje zgornjih meja, o tem smo že razpravljali, to je veliko vprašanje. In do tega moramo imeti realističen pristop, kako se to lahko izvede in kako povečati podporo beguncev in migrantov tako znotraj kot zunaj Evropske unije. In tudi um, oddelek 3 eh, in oddelek 4. Vse to je treba upoštevati. Želim, si, želim nam vsem čim boljšo razpravo. No, mislim, da je to voda na mlin eh, soproševalcem. Gospod Maragal. Hvala lepa. Zahvalil bi se eh, delu, za upravljeno delo z obima poročevalcema. Torej, to je res zelo dober okvir za delo. Torej, eh, to še ne pomeni, da bomo o njem glasovali eh, takšnem, kakršen je ta hip, ampak eh, prav gotovo pa je to zelo dobra osnova za delo. In mislim, da mora biti to poročilo tega parlamenta, ki mora braniti to, kar je stališče parlamenta, posredovati sporočilo parlamenta. Eh, in eh, pri tem mora tudi predstavljati nek ponos na to eh, stališče, saj predstavljamo Evropski parlament, ne predstavljamo držav, temveč predstavljamo parlament. Torej, 70, 70 predlogov sprememb smo vložili, to je prav gotovo preveč. Verjetno bo na koncu prišlo do tega, da bomo delali na desetih od teh, od teh eh, predlogov sprememb res eh, podrobno, kajti ti nosijo glavno sporočilo. Torej imam nekaj vprašanj, nekaj kvantitativnih in nekaj kvalitativnih vprašanj. Glede kvantitativnih vprašanj, torej večkrat smo govorili o tem, da eh, moramo zvišati te pragove, torej ceilings, ampak nikoli pa nismo določili nobenih eh, kriterijev, nobenih, eh, nobenega obsega, nič. In um, verjetno bi bilo to potrebno. Torej, moralo, morali bi imeti nek, neke minimalne in neke maksimalne vrednote. Torej, uh, eh, naprimer, uh, če bi. Um, povečali to za 30 odstotkov ali za 29 odstotkov, naprimer, potem bi to predstavljalo 570 milijonov evrov. Uh, to ni tako veliko. Torej, ne vem, moramo delati torej, z nekimi mejami, naprimer zgornjo in spodnjo mejo. No, ampak uh, gotovo bomo imeli še več priložnosti za razpravo o tem. In na to še iz kvalitativnega vidika, gospod predsedujoči, mislim, da moramo zelo jasno uh, prilagoditi torej strategije, ki, o katerih glasujemo, mm, obstoječim eh, politikam Evropske eh, unije, naprimer eh, naj si bo to strategija Evropa 2020 ali kaj drugega. Torej moramo upoštevati vse konkretne cilje te strategije, torej okoljske, gospodarske in tako dalje. Torej imamo cilje in te je treba upoštevati. Na to je treba tudi uh, vključiti vse uh, mednarodne uh, zaveze, to uh, je uh, jasno. In to, kar uh, danes uh, slišimo in kar je danes uh, glavno uh, sporočilo za Evropo danes, pa so kriki ljudi na meji v Idomeni. To je sedaj glavno uh, Seveda je to daleč in imamo občutek, da je to vse zelo oddaljeno, ampak ne smemo zatisniti oči in ušes pred tem, kar se dogaja na naših mejah. In ko že o tem govorimo, potem eh, je treba zagotoviti tudi eh, torej boljšo usklajenost med kohezijsko politiko in konkurenčnostjo. To mora biti vse eh, skladno tudi z obzorjem 2020 in s eh, cilji Pariške konference o podnebju. Torej, v tem eh, smislu, torej, v perspektivi 2020, imamo tudi celo vrsto drugih razprav o lastnih verjih in tako dalje. Ampak V vsakem primeru moramo že zdaj začeti razmišljati o tem, kako bomo tudi to povezali, torej lastna sredstva z našimi osnovnimi evropskimi eh, besedili in tudi kaj bomo naredili z vsemi temi pristojbinami, torej eh, financial tax, eh, carbon tax in tako dalje. Torej vse to je treba tudi vključiti v perspektivo po letu 2020. In eh, ko si že prizadevamo za evropski eh, proračun, eh, moramo pri tem zagotoviti tudi, da ne bo prišlo do teh sramotnih dvostranskih in drugih sporazumov z multinacionalkami in drugimi državami. Najlepša hvala, gospod Zani. Hvala, gospod eh, predsednik. Zahvaljujem se obima poročevalcema za upravljeno delo in ima eh, želim eh, vse najboljše pri analizi teh številnih amandmajev oziroma predlogov sprememb. Nakratko naša naše stališče, ki se seveda odraža tudi v naših predlogih sprememb poskušali smo izpostaviti uh, bolj realistični pristop. Uh, to poročilo je izredno politično in kot smo že rekli, eh, sprejemamo ga v zelo težkem trenutku, težkih časih za Evropsko unijo. Kot so rekli govorniki pred mano in tudi sam, Eh, ko sem govoril na to temo. Eh, po moje, ko gre za eh, pregled večletnega finančnega akvirja, moramo biti zelo realistični. Z proračunom Evropske unije ne moremo, pa tudi ne smemo reševati vseh težav unije. Vendar pa zelo pogosto uh, zahtevamo od tega proračuna več, kot je mogoče. In težave so potem, ki se potem kažejo pri upravljanju teh eh, malo sredstev, ki so na voljo. Razen tega je, se moramo soočiti z zelo nestabilno gospodarsko situacijo, torej racionalizirati e, moramo sredstva, osnovne vere, torej zelo pomembno bo ugotoviti, katere eh, programi, katere stroškovne postavke eh, so dejansko izvedljive na bolj učinkovit način na evropski ravni in katere na ravni držav članic. Pri mnogih eh, makroprogramih eh, se danes o tem eh, že razmišlja, eh, tudi ko gre za izredne instrumente, ki smo jih vzpostavili v zadnjih mesecih kot odgovor na krize. Eh, s katerimi se soočamo v prvi vrsti migransko krizo, delno tudi gospodarsko krizo in eh, krizo investicij. Eh, imamo dva osnovna inštrumenta, eden je Junkerjev načrt, kjer so namenjena ogromna sredstva za investicije in prvi pregled prvega poročila komisija Eh, bi rekel, kažejo vse prej kot zadovoljive eh, situacijo. In potem imamo še dogovor z evro, eh, več, verjetno več milijard evrov iz evropskega proračuna naj bi šlo k Turči, v Turčijo v zameno za ogromna sredstva pa veli, najbrž ne bomo dobili dovolj. Uh, v tem poročilu je treba te zadeve izpostaviti in upam, da bomo z poročevalcema in poročevalci v senci uh, uspeli v, na sestankih, medsebojnih sestankih doseči nek realističen pristop in da ne pričakujemo in ne zahtevamo od evropskega proračuna več, kot je to mogoče, glede na trenutne razmere v Uniji. Najlepša hvala. Gospod eh, Zoltek, ki ga ni v dvorani. Besedo bom sedaj predal ostalim, ki želijo besedo, gospa Gardija Zabal. Hvala lepa. Torej, tudi mi smo uložili eh, nekaj eh, predlogov sprememb. Eh, upam, da nam ne bodo poročevalci tega preveč zamerili, kajti imajo že dovolj dela, s tem smo jim povzročili še več dela. Torej, nismo proti temu poročilu. Eh, poročevalcev, kajti mm, strinjamo se z vsebino, ampak eh, želeli bi določene spremembe na nekaterih eh, področjih, ki so za nas najpomembnejša. Torej, ne bom govorila vsem, torej gre za lastna sredstva, torej lastne vire sredstva, to je za nas zelo pomembno, torej to je celotno vprašanje um, tega eh, finančnega okverja in revizije finančnega okverja. Eh, torej, tu je treba razmisliti o vseh teh eh, davkih in pristojbinah, o katerih je govora tudi v delovnih skupinah in v odborih. Torej, vse to je na to povezano z davčno politiko, z bojem proti utaji davkov, izogibanju plačevanja davkov in tako dalje. Torej, Mm, to je povezano pač s to skupno davčno politiko. In na to še rezultati eh, konference v Parizu, torej boj proti eh, eh, klimatskim spremembam, boj za ohranitev biotske raznovrstnosti in tako dalje. Torej vse to je pomembno pri reviziji tega finančnega okvira. Torej, predlagali smo nekaj uh, predlogov sprememb v zvezi z uh, eh, SKP-jem uh, eh, in uh, to pač uh, v uh, konkretnem uh, vidiku. Zaenkrat vemo, da so ogromna sredstva namenjena uh, tej politiki in uh, Ne zdi se nam pravično, da bi del teh sredstev usmerili v nove politike. In na to morajo države članice tudi uh, izpolniti svoje obveznosti in uh, spoštovati svoje zaveze. Če eh, država članica tega ne stori, potem eh, mora Evropska komisija eh, pač narediti svoje, sprožiti postopke za neizpolnjevanje obveznosti in tako dalje. In to je povezano tudi z zavezami v zvezi z begunci. In na to je še nekaj zelo pomembno in sicer gre za Eh, predvidena sredstva za nepredvidene dogodke, naprimer za kakršnokoli krizo, do katere lahko še pride, zaenkrat so to begunci, ampak lahko bomo imeli še druge krize. In eh, zato potrebujemo nek eh, krizni sklad, ki bo izven tega finančnega okvirja in ki bo lahko uporabljen v teh nujnih primerih. In na to še torej povezavo, to je treba omeniti povezavo med um, eh, torej finančnim okverjem, eh, prenovo finančnega okverja eh, in pa proračunom za 2017. Torej, tu ne gre za grožnje in tako dalje, to gre za logiko. Torej, jasno je, da bo eh, kakršnakoli eh, revizija eh, tega finančnega okvira imela tudi vpliv na proračun 2017 do 2020 in zato si je treba pogledati tudi, kako bo sprememba finančnega okvirja vplivala na ta proračun. Torej, to je nekaj, kar je treba tudi predvideti. Tudi to obeta. Gospod Zdehovski. Hvala, gospod predsednik. Čisto nakratko bom eh, spregovoril o stališču iz odbora Libe, saj sem poročevalec v senci za mnenje tega odbora. V odboru Libe smo imeli zelo konstruktivno razpravo in eh, predlagamo določene elemente Eh, in nismo zato, da bi se uničil proračun. Eh, večletni okvir, finančni okvir je zelo pomemben za Evropsko eh, ljudsko stranko in posebno je to izpostaviti treba komisiji v pri pregledu. Vidim tukaj dve pomembni temi. Eno je pritok eh, migrantov in drugo teroristični napadi, ki so spremenili eh, politično sliko Evrope. Zaradi tega je ključno, da eh, revidiramo oziroma pregledamo večletni finančni okvir in svoje stališče smo predstavili v 36 predlogih sprememb, med katerimi je pet dobrih kompromisnih. In uh, od, upam, da bomo v uh, naslednjem tednu lahko uh, vsaj deloma prispevali k tem že tako uh, zelo dobremu poročilu na to zelo pomembno telo. temo. Najlepše hvala Jan in Izabela za odlično upravljeno delo. Najlepša hvala, gospod Manka ima besedo. Zahvaljujem, pan predseda. Hvala, gospod. Uh, predsednik, tudi sam bi se rad eh, zahvalil obema poročevalcema za eh, odlično poročilo. Komisijo smo že naprosili da pripravi poročilo o vplivu oziroma oceni vpliva in na osnovi tega poročila se bomo lažje odločali o naslednjih fazah eh, večletnega finančnega okvira in proračuna za leto 2017. Eh, ko gre za zamudo plačil, smo eh, zahtevali od komisije, da pripravi oceno teh um, zamud splačili od leta 2000, um, do leta 2015 in sicer vpliv na uh, celotno raven izvajanja proračuna in na vse deležnike v procesu. Ravno tako smo od komisije zahtevali, da da pobudo za uh, podporo um, za poslovanju mladih. Če se prav spomnim, verjetno se tudi vi spomnite, uh, smo lani imeli pogajanja in smo se dogovorili, da od zahtev da zahtevamo od držav članic, da uh, ocenijo um, učinkovitost pobude za mlade pri njih in uh, Ravno tako smo konkretno zahtevali od komisije, da nam do konca aprila 2016 pripravi oceno te pobude. Kolikor vidim, te ocene ni ali vsaj jaz nisem zasledil. In potem je tukaj še Evropski slad za uh, strateške naložbe. Vemo, kako se ta sklad financira ali kako naj bi financiral tudi zelo tveganja vlaganja, ki sicer ne bi bila možna brez seveda podpore EFSI-ja. Se obstajajo projekti, kot so uh, eh, naprimer uh, eh, taki, ki vključujejo um, gretje v kakih um, 40 eh, tisoč eh, stanovanskih hišah. Mislim, da zato ne bi bilo treba črpati iz EFSI-ja in potem zmaševati sredstva na obzorju 2020 in podobo. Zato moramo od komisije vprašati, ali res se sredstva iz EFSI-ja uporabljajo za izredno tveganja. Um, tveganja tvega tvegane naložbe. Eh, to informacijo potrebujemo, če se želimo ustrezno odločiti, torej oceniti, eh, učinka so nujne. Najlepša hvala, gospod Negresku. Euh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil objema soporočevalcema. Prosil pa sem za eh, besedo, ker želim izpostaviti nekaj, kar sem unesel tudi v predloge sprememb, ki sem jih uložil nekateri členi so oblikovani tako, kot eh, da želimo spremeniti in to v veliki meri eh, kohezijsko politiko. Mislim, da vsega tega ne moremo podpreti, biti moramo zelo natančni, kar se tega tiče. Ne moremo sedaj začeti razprave o kohezijski politiki. Mislim, da to ni pravi trenutek. Vzhodne države so danes neodvisne od uh, kohezijskih skladov, kar se tiče razvoja. Uh, eh, zamujejo, uh, eh, dohiteti morajo zahodne države in uh, to je pomembno. Potrebujemo več solidarnosti uh, vzhodnih držav uh, in. Uh, te ne bomo videli, če bomo sedaj kritizirali kohezijsko, kohezijsko politiko. In to sem želel izpostaviti. To je namreč pomembno v javni razpravi v teh državah. Na to pobuda za uh, mlade, o kateri je govoril uh, kolega, mislim, da moramo biti natančni in zahtevati rezultate ne zgolj uh, strani držav članic, ampak tudi strani komisije. Ugotoviti moramo, kakšni so ti rezultati in kakšna je uh, prihodnost uh, projekta, ki ga je želela komisija izvajati, zato da bi pomagala mladim, ne zgolj tistim, ki so brezposelni, brezposelni ampak vsem mladim. Pomembno je obravnavati to eh, temo v poročilu, eh, o njej že eh, pišemo, ampak mislim, da moramo to ukrepiti. Hvala. Najlepša hvala.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 ta naj bi temeljil na modelu EFSI-ja. Šlo bi torej za Evropski sklad, kjer bi eh, vzvod zagotovili s pomočjo zasebnih eh, sredstev. Tako bi zbrali 60 milijard evrov sredstev za razvoj in pomoč afriškim eh, državam, iz katerih prihaja veliko eh, migrantov oziroma ki naj bi nadzirale migranske tokove. Dosegli bi sporazum podoben eh, tistemu s Turčijo, sporazum na podlagi razvojne politike in s tem bi zagotovili tudi boljši nadzor migranskih tokov. Seveda to ne bi bil edini cilj, šlo bi za Eh, sklad za sodelovanje in razvoj za Afriko. Glede na to, da smo preložili razpravo, me zanima, če bi lahko preverili te zadeve. Mislim, da bi to vplivalo tudi na revizijo, o kateri govorimo. Če eh, bo to resnično predlog eh, na mizi, potem mora biti to upoštevano pri reviziji večletnega finančnega okvira. Osebno se mi zdi ta ideja zanimiva, sveda pa ni vse popolnoma eh, jasno, to sem prebrala v eh, tisku in zanima me, če to dejansko obstaja in v tem primeru, če je to res, potem bi morala soporočevalca eh, na nek način, ne vem, s pomočjo predloga spremembe soporočevalcev to upoštevati. Hvala. Hvala, komisija nam bo povedala, če se kaj pripravlja. Besedo vam bom k malu predal in če lahko o tem govorimo pred 23. junijem. Gospod Böge. Najlepše äh, ja, hvala, predsednik. Rad bi se zahvalil vso poročevalcema, res iskreno, eh, za to poročilo, ta osnotek zaenkrat še. Poskušal bom svoje predloge o sredotočiti na oddelke 3 in 4. Kot je rekel gospod Nagresko, solidarnost ni enosmerna cesta. Kohezijski skladi so bili um, ustanovljeni z popolnoma določenim namenom in vsi uh, so uh, lahko nekaj prečakovali na uh, osnovi svo, te, uh, teh uh, obveznosti, da ne bo prišlo do um, zmanjševanja nacionalnih omojnic, ampak eh, zagotoviti je treba trajnostno rast iz teh skladov, eh, to je treba, o tem je treba razmisliti in na ta način pokazati tudi politično odgovornost. Naj se na še nekaj navežem, kar je rekla gospa Brasu. Namreč eh, to izpo, sem izpostavil tudi danes dopoldne na nekem drugem sestanku. Res je, da se tukaj postavlja Vprašanje. Slišali smo poročila v medijih. Eh, komisija eh, naj bi pripravila pripravila predlog v začetku julija okrog 16 eh, milijard evrov. Eh, kako se bo to povezalo z EFSI-em in to je tudi res eh, zanimivo vprašanje, ko gre za parlament. Spomnimo se naše, naših razprav o EFSI-u v tem parlamentu, naše zaskrbljenosti, ki so jo nekako porinili na stranski tir. In vsi se tudi spomnimo popravkov, ki so potem sledili. Če bi eh, zmanjkalo virov, proračunskih virov, potem bi lahko premislili o prerasporeditvah in eh, drugačnemu načinu porabe sredstev. Eh, mogoče bi nam tukaj lahko pomagal generalni direktor. Namreč ne smemo uh, si dovoliti, da uh, bi se zgodilo to, kar se predlaga, uh, upajoč, da 28. junija bodo šefi držav in vlad se odločili o izzivu uh, predloga, ne da bi imeli zakonodajno podlago za to. Uh, Če se to zgodi, potem mora parlament eh, nasloviti vprašanje na Evropsko sodišče in eh, ali to pomeni eh, nadomestitev nekega pregleda. Samo po sebi se mi to ne zdi dovolj. Imamo zelo občutljive ideje, Eh, razmišljati moramo o stabilizaciji držav v soseščini in stabilnosti programov, ki jih financiramo, da bi dosegli boljše rezultate, kot smo jih v preteklosti. V Turčiji trenutno uh, naj bi kmalo organizirali vrh, eh, meddržavni vrh, kjer eh, se razmišlja o eh, financiranju strani Združenih narodov. Dolgoročne obveznosti so v preteklosti niso bile spoštovane in ko govorimo o reviziji oziroma pregledu finančnega okvira, Eh, ne smemo pozabiti, da je Evropska unija največji donator na mednarodni skupnosti. Uh, in da eh, stabilizacijo lahko dosežemo tudi skozi različne sklade Združenih narodov. Od leta 2014 do 2015 smo od tam dobili manj sredstev in kaj to pomeni za eh, umestni pregled eh, finančnega okvira. In potem je tukaj še ena zelo pomembna zadeva. Moramo reprogramirati uh, komisija je bila zelo kreativna, proračunske oblasti so pokazali veliko fleksibilnosti, ampak eh, sam, to samo po sebi še ne pomeni, da smo, uh, se, uh, da smo se pripravili za vse izzive do leta 2020, kako bomo uh, zagotovili izplačila. Naj še enkrat povem, komisija tukaj eh, mora ravnati razumno in jasno mora izpostaviti tista področja, ki jih je treba izpostaviti. Eh, torej komisija upravlja z proračunom, mi moramo pa najti eh, razumne rešitve, če ne so pred nami zelo težka leta eh, proračunskih pogajanj, ko se lahko vse skupaj sesuje. To že na samem začetku pogajanj moramo zelo jasno povedati. Najlepše hvala. In še zadnji, gospod Sarvama. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, najprej naj izrazim eh, svoje eh, občudovanje. Občudovanje je prava beseda, ja, tega eh, ne slišimo pogosto. Administracijo poslušamo, slišimo bolj pogosto. No, torej, občudovanje. Eh, poročevalcema, torej struktura je odlična in zato sedaj ne bom šel v dolgovezenje o pozitivnih vidikih eh, vašega dela, to ni potrebno, ampak nekaj, kar me malce skrbi glede te zelo trdne strukture celotnega poročila, pa je to, da Zlasti, ko govorimo o nujnosti, kot je gospod Berger povedal, torej, ko govorimo o nujnostih, govorimo o naslednjih dveh letih. In na tem moramo delati, zato se moramo boriti v pogajanjih. In malce pogrešam torej, konkretnih eh, predlogov glede nujnih eh, zadev. Imamo jasno eh, predstavitev torej o zadja, o, kje se je vse to začelo, eh, v sedanjih razmerah, ampak ni pa prav jasno, kam gremo. Naprimer, glede kmetijstva. Ne bom šel v prelike podrobnosti, ampak mislim, da je to vprašanje tolmačenja. Torej, kaj je izven SKP-ja. Naprimer, če imamo odstavek o krizi eh, v kmetijskem sektorju, naprimer odstavek 20, potem um, ne vidim nobenega smisla, da bi samo zapisali, ja, torej to se je zgodilo, to je in tudi ne zdi se mi to neskladno z skupno kmetijsko politiko, če zahtevamo jasne besede, če imamo uh, akutno krizo, potem potrebujemo tudi ustrezna sredstva, da se na njo odzovemo. Torej, toliko samo o um, amandmajih eh, na, za ta del eh, poročila, torej, ki se nanaša na kmetijstvo. Ampak res je tu glavna beseda nujnost. Torej, tu bi želel um, močnejše besede. Morda tudi glede obdobja po 2020 tudi tam se mi zdi, da ne bo nič škodilo, če bomo imeli zelo jasno zapisano, kakšna je vloga tega parlamenta. Tega ne najdemo prav uh, dosti v tem poročilu, ampak o tem govorimo že zadnji dve leti, zato bi bilo dobro, če bi poročilo vključevalo tudi nekaj zelo jasnih besed v zvezi z parlamentom in njegovo vlogo. Hvala lepa glede na to, da skup, moja skupina še ni imela priložnosti, da bi se izrazila, bi tudi sam povedal nekaj besed. Torej, eh, zelo se zavedamo drame, eh, ki jo predstavlja brezposobnost mladih v Evropi in eh, vemo tudi, da si je treba pogledati določbe te pobude za zaposlovanje mladih, ampak to je relativno splošno zapisano. Ampak imamo države, naprimer, kjer vajeništvo obstaja, naprimer Nemčija, Avstrija eh, in tam praktično ni brezposobnosti mladih. In um, morda bi lahko uh, naredili, kar je potrebno, da bi lahko imeli vajeništvo. Torej, uh, ko smo obiskali Libanon in Jordanijo, uh, prejšnji teden smo eh, slišali zelo veliko ambicij v smeri visokega šolanja, ampak dobro bi bilo, eh, če bi mlade usmerili tudi v vajeništvo, v poklicno usposabljanje. In dobro bi bilo tudi, če bi uh, torej eh, mladi eh, več potovali, da bi bilo več teh izmenjav. V tem smislu je Erasmus zelo dober instrument, ampak tudi nima dovolj eh, sredstev. In torej vse to je treba upoštevati tudi pri razpravi, ki jo bomo imeli med 6. in 12. junijem. Um, gospa Mogherini se bo javno izrazila v zvezi z pobudo, uh, torej če želimo rešiti problem eh, priseljevanja, potem ni dovolj samo, da gradimo eh, ograje, temveč je treba izkoreniniti razloge za to, da ljudje prihajajo v Evropo. Torej, vsi demografi nam pravijo, da bo do konca stoletja eh, prebivalstvo v Afriki eh, precej večje, da se bo povečalo za tri ali štiri krat in lahko si predstavljamo, eh, kaj se bo zgodilo zlasti v luči dejstva, da je Libija sedaj samo še povsem odprt in prehoden teritorij odprta vrata v Evropo. No, in vse to je razlog za to, da moramo počakati do konca meseca junija, zato da, bomo, da se bomo seznanili s predlogom komisije za proračun 2017. Torej, nobenega dvoma ni, da, eh, bomo, da so naše perspektive zelo rožnate. Gospa Kalvinjo ima besedo, če želi povedati nekaj več o tem in če nam želi tudi povedati, kaj bo potrebno za to, da bomo lahko dosegli kompromise in kako bomo lahko zagotovili, da bo ta umestni pregled eh, ustrezno eh, zadovoljil tudi parlament. Pri tem pa moramo vedeti, da smo soočeni z eh, veliko izzivi in uh, Evropo, Evropa, kakršna jo vidimo danes, res kaže vso svojo nemoč. In mislim, da če želimo, da bo Evropa odigrala kakšno drugo vlogo, potem ne sme dajati vtisa, da ni več del zgodovine. Gospa Kalvinjo. Ja, hvala lepa. Torej, vaše zadnje besede so bile precej, precej težke. Ja, sem razumela, da, da pritiskate name. Razumem. Torej, najprej bi eh, želela izraziti eh, torej, našo hvaležnost tudi in eh, naše zadovoljstvo z načinom, kako sodelujemo. Sodelovanje s poročevalcema je resnično zelo dobro, torej iščemo dobre osnove za sporazum znotraj parlamenta in to se, za dogovor znotraj parlamenta in to se nam zdi dobro. E, torej pred nami je umestni pregled. E, morda bi morala govoriti v angleščini, zato da ne bo e, terminoloških težav, kajti torej pripravljamo torej umestni pregled in zato se ne bomo izognili nobenemu od vprašanj, Eh, morda tudi spornih vprašanj, ki so bila tu izpostavljena. Eh, mislim, da ni primerno, da bi vnaprej eh, špekulirali o izidih nekaterih vprašanj, ki so bila izpostavljena, torej na vsebinski ravni. Vseeno pa bi želela se odzvati torej, na to zanimivo razpravo z nekaj pripombami. Torej, glede splošnega okvira za naše tehnično delo na področju priprave umestnega pregleda, mislim, da moramo biti intelektualno pošteni. In prvi korak je ta, da je treba oceniti, kaj deluje, kaj ne deluje in na tej osnovi moramo eh, podati neko jasno podobo eh, sedanjega izvajanja MFF-a, kar je seveda težko, zato ker na nekaterih področjih smo šele na začetku, zlasti eh, na področju strukturnih skladov. In na to, na pregledu, na osnovi tega pregleda se moramo odločiti, ali eh, potrebujemo eh, revizijo celotnega večletnega finančnega okvira ali ne. In to je tudi v določenem, določeni meri. Um, povezano z poročilom poročevalca. Torej, tu bomo poskušali biti razumni eh, v našem eh, pristopu, torej gledali bomo eh, ne samo kvantitativne, temveč tudi kvalitativne vidike, torej kako je MFF uresničen, izvajan, kakšni so procesi in tako dalje in poskušali bomo razmišljati tudi o možnih povezavah z naslednjim MFF-om, nekateri ste že omenili določene težave, torej znasi na področju nujnih zadev, torej za nekatere, eh, nekatera področja velja, da eh, jih sedaj še ni potrebno posebej izpostaviti, ker niso nujna, za druga pa ja. Eh, sedaj bi se Eh, na, vezala na to, kar sta povedala torej gospod Maragal in eh, gospa uh, eh, Garlija Zabal, torej na področju uh, lastnih virov. Sredstvo, torej vemo, da se imamo delovno skupino, ki se redno srečuje tudi sogovorniki iz parlamenta. Cilj je, da bomo imeli do konca leta 2016 poročilo te. Um, Eh, skupine na visoki ravni. Eh, septembra bomo imeli medparlamentarno konferenco 7. in 8. septembra eh, in to bo pomemben menik in upam, da bo tudi vaš odbor tam igral pomembno ulogo. Torej, pozdravljam dejstvo, da parlament to temu sledi, tudi mi zelo pozorno spremljamo delo te skupine ampak to vprašanje lastnih verov je eh, vprašanje, ki je bolj povezano s prihodnim eh, MFF-om eh, kot nekaj, kar bi morali posebej izpostavljati pri umestnem pregledu. In na to tretjič želela bi samo izpostaviti nekaj možnosti, naprimer, da bi imeli EFSI načrt za Afriko in tako dalje. V medijih lahko beremo prispevke o tem, o migracijskem kompaktu. E, torej, e, predsednik Juncker je to pozdravil, moramo delati na možnih e, rešitvah, ampak mislim, da je preuranjeno pričakovati konkretne predloge, kot ste to omenili. No, ampak pri tem pa je treba izpostaviti še nekaj. Evropski svet je pozval Evropsko investicijsko banko in v tem smislu, da bi bilo treba eh, eh, najti nove finančne instrumente za reševanje begunske krize. EIB eh, e tudi um, pravčuje možnosti, ki obstajajo, torej lastna sredstva in tudi druga sredstva in kako lahko to povežemo, ampak nimamo še konkretnih uh, predlogov. In na to v komisiji tudi vse čas razmišljamo o tem, kako lahko uh, Eh, torej na najboljši način um, obravnavamo uh, te uh, vire um, priseljevanja in razloge za to, uh, torej vzpostavili smo torej jamstveni sklad za Afriko in razmišljamo tudi o drugih rešitvah, ampak nimamo še zaenkrat konkretnih predlogov in zato ne morem na konkreten način odgovoriti na ta vprašanja. Eh, poslancev. Z veseljem pa eh, bomo eh, prišli sem in predstavili kakšne bolj vsebinske predloge, torej v trenutku, ko bomo te predloge prejeli, upam, da v prihodnih tednih. Torej, še za konec bi zaključili torej na pozitivni strani zelo dobro delamo s parlamentom in zelo se veselim torej, tega sodelovanja tudi v prihodnih mesecih, zato da bomo lahko dosegli sporazum čim prej, upam, da do konca leta, kot so nekateri poslanci tudi povedali. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospa generalna direktorica. Sodelovanje bo dobro. in eh, to je dobro, kajti potrebovali bomo dobro sodelovanje tudi svetom. Torej, eh, veliko eh, sreče želimo poročevalcema in veliko poguma tudi za delo na tem poročilu še naprej. Gospod Olbricht. Hvala lepa, predsedujoči. Torej, samo nekaj pripomp. Najprej se vam zahvaljujem za eh, vaš eh, zelo prijazno mnenje o našem delu, ampak eh, to je tudi možnost zaradi zelo dobrega sodelovanja, ki smo ga vzpostavili. Torej, v našem poročilu ne želimo rešiti vseh težav in ne želimo nadomestiti Eh, komisijo. To je eh, politična, politično stališče parlamenta in to večine parlamenta eh, in sicer kaj pričakujemo od komisije in kaj pričakujemo od sveta. Torej imamo nekaj konkretnih predlogov in pa nekaj predlogov o področjih, kjer potrebujemo odločitve, kajti to je povsem nujno, to je politična odločitev. Torej ne želimo uh, te igre uh, med nami in Evropskim svetom, kot se to dogaja ob uh, sprejemanju proračuna. Mi menimo, da je umestni pregled uh, zelo ustrezen trenutek za to, da se preuči uh, Eh, tudi vse politike. Torej upamo, da bo komisija to storila, čeprav tega ne dela. In tudi, naš, tudi mi moramo pregledati politike, kajti to je ustrezen trenutek. Treba je stvari spremeniti. Eh, torej, naše sporočilo je povsem jasno. Nismo dogmatični. Torej, ni nujno, da mm, želimo uh, revizijo mm, zato, ker bi pač revizijo želeli že od samega začetka. Ne, uh, to, uh, to je potrebno in potrebno je na osnovi. Uh, proučitve situacije. Naprimer, imamo tudi, uh, uh vzemimo samo uh, Eh, pobudo za zaposlovanje mladih. Ali tu izloh imamo evalvacijo ali ne? In na to, kot je povedal gospod Bankar, eh, kaj pa eh, velja za tvegane projekte, naprimer. Vemo, da je EIB zavrnila določene projekte, ker so bili preveč tvegani. Torej, to je šlo za projekte EFSI-a partnerji so prišli k meni in mi rekli, ne moremo dobiti uh, denarja iz EFSI-ja, zato ker je uh, naš projekt preveč tvegan. Čeprav je EFSI predviden za tvegane projekte, torej kaj je tista meja, kdaj je projekt preveč tvegan. Torej razumem situacijo in razumem tudi uh, težave ki so jih omenili socialni, eh, socialistični eh, kolegi, torej povezavo med eh, proračunom 2017 in MFF. Predlog LS, in to je razlika, o kateri bomo razpravljali, torej predlog LS je ta, ali je smiselno, da damo vse karte na mizo, torej predpogani. Torej to je, to je tu smisel. Vemo, da to verjetno bo potrebno, ampak ne želimo eh, glasovati o tem in ne želimo prisiliti poročevalcev, da bodo šli v to smer za proračun 2017. Eh, sporočilo je jasno, torej povezava obstaja in povezava je, obstaja tudi z tehničnimi prilagoditvami, ki eh, bodo potrebne. Torej, tu imamo celo vrsto stvari, ki se bodo še odvile v prihodnih mesecih. In eh, za konec naj povem še to, da je en eh, od teh občutljivih eh, vidikov, o katerih smo govorili, je problem kohezijske politike v odnosu do priseljencev. Nihče ni naiven. Nekatere države članice se kritizira, ker niso dovolj dejavne, ker ne pokažejo dovolj solidarnosti in sedaj se vsi uh, pritožujo, da se denarja ne da porabiti, da denar ni porabljen, in uh, nacionalne ovojnice uh, se lahko odpre, ampak eh, odpre se jih lahko samo, če dodamo sredstvo, ne moremo pa jim oduzeti sredstvo, torej to je zgolj politično vprašanje. In mm, jasno je, da je treba kohezijske uh, sklade tudi uh, prerazporediti, uh, preprogramirati. Ampak na ta način seveda odpiramo Pandorino skrinico in eh, to pomeni, da eh, ne smemo zanemarjati dejstva, da kohezijski in strukturni eh, skladi predstavljajo tudi vidik gospodarskih transferjev, ki so del trga in delovanja trga. In to je tudi zelo občutljivo, ker notranji trg brez kohezijske politike Eh, je zaprt. Torej, če odpremo trg, potem potrebujemo kohezijsko politiko za ravnoteže. In eh, vprašanje za nas je, kje se to ustavi. Torej, kaj so eh, pomembne prerasporeditve torej, in kje je meja. Ampak to je verjetno vprašanje prihodnosti kohezijske politike. Sam sem Poljak in tega ne želimo zanemarjati. To je zelo resno vprašanje. In eh, ne želimo vse čas poslišati, eh, vi dobivate naš denar, eh, ampak potem pa se ne obnašate tako, kot pričakujemo. Ampak naš odgovor je pa lahko, ja, ampak vi ste nam pa oduzeli trg. To razpravo je treba končati. Torej, moramo razmisliti o tem, kako to storiti za prihodno eh, perspektivo. Ampak eh, istočasno pa ljudje za nas eh, volijo in zato moramo biti glede tega zelo jasni. Torej vsi se nam zahvaljujejo in zato bi se tudi sam zahvalil Izabel za upravljeno delo. Hvala lepa, gospod Olbricht. Torej, srečo imate, da ste izbrali odbor za proračun, kaj ti misli ne zatiskamo oči pred realnostjo. Izabel. Ja, hvala lepa, bom kratka. Ja, eh, torej, eh, zelo sem vesela, da sem izbrala odbor za proračun, kaj ti dejansko moramo biti tu realistični. In tu se strinjam s tem, kar je povedal gospod Zani. Ja, verjetno smo najbolj realistični, vsekakor smo realistični. Verjetno smo najbolj realistični od vseh institucij, se upravičujem komisiji, ampak eh, dejansko predlagamo, da eh, se ne gremo nojeve politike. Treba si je pogledati realnost, kakršna je. Eh, torej, to je naše izhodišče. In realnost, kakršna je, je v prvem delu našega poročila in ta realnost je problematična in še naprej bo problematična. Uh, Torej, eh, gospod Badu in gospa Breso eh, sta nam eh, povedali nekaj besed o FC Afrika. Torej, želela bi, da bi se parlament obvestilo, preden o tem preberemo v časopisih, o takšnih odločitvah. Torej, moramo skupaj graditi stvari, skupaj z drugimi institucijami, torej, um, ne pa, da uh, vsak po svoje nekaj počne. In zato je naše delo zelo pomembno. In res se zahvaljujem vsem kolegom. Po eni strani zato, ker uh, smo res veseli uh, tudi za vse zahvale, ki smo jih eh, poželi. Eh, to nas eh, opogumlja in tudi vzdušje je bilo zelo dobro, zato se zahvaljujem tudi gospodu Olbrihtu. In kot je povedal gospod Sarvama, tudi mi menimo, da je situacija nujna, da je naša odgovornost velika in da moramo, moramo mm, doseči rezultate. Torej, to, da želimo doseči rezultate in to resne rezultate, realistične rezultate, trdne rezultate, torej to je eh, naša motivacija. In hvala eh, odboru za podporo. Torej, naša podpora je apsolutna, to ste tudi občutili danes. Spravičujem eh, predsednik. Gospod Sarvama je postavil eh, jasno vprašanje glede eh, kmetijstva, na to sem želela odgovoriti. Ja, najbr, najbrž se nisem dobro izrazila. Eh, ne gre za to, da bi rekli, da ne, ne moramo vlagati amandmajem na. Uh, uh, v, v odseku, ki se nanaša na SKP. Ne, eh, samo ne moremo vlagati manjmajem glede eh, zakonodajne osnove za SKP. Torej, ne gre za to, da se ponovno vzpostavi SKP, ampak eh, če imamo Eh, konkretno vprašanje, naprimer glede eh, politik, eh, glede pomoči v urgentnih situacijah in tako dalje. Torej, glede vsega tega lahko razpravljamo, ampak ne moremo pa vlagati amandmajev na zakonodajno osnovo SKP-ja. Ja, torej, eh, prav gotovo imamo tu proračunska vprašanja, nekateri temu rečemo eh, pameten protekcionizem, torej to ne bo eh, škodilo proračunu, ampak bo lahko izboljšalo uh, Eh, življenjski standard kmetovalcev. Torej vsekakor vas odbor močno podpira, to ste tudi lahko opazili, torej odbor za proračun, eh, tudi komisija, prav gotovo vse je to od gospa Kaninjo tudi povedala, torej hvala lepa za opravljeno delo in eh, ko beremo torej vse najave, konference o podnebju, torej vse te milijarde, ki so obljubljene, če je tremo, teba, treba temu dodati še 60 milijard za Afriko, potem bodo seveda proračunske posledice precejšnje. Od tega se mi kar vrti, moram reči. No, ampak 28. junija bomo dobili osnutek proračuna za 2017. Torej, Kler, se zahvaljujem, da se je strinjala s tem, da njeno poročilo predstavimo na konec eh, popovdneva in prijazno se nam je pridružila danes eh, popovdne za to poročilo. Thank you, Chair, for your very kind words and uh Hvala, gospod predsednik, za tople besede. Upam, da je bilo vredno čakati. Najprej bi rada povedala, da uh, imate vsi pred sabo to poročilo o nevladnih organizacijah. Uh, gre za naše mnenje, za odbor KONT. To poročilo jasno izpostavlja pomembno vlogo nevladnih organizacij pri eh, delu, ki se izvaja. Jasneje je treba definirati podlago, na, po, eh, na kateri temelji naše sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Pomembni so tudi boljši podatki, kako zagotoviti dostop do boljših podatkov vsem tem. Na nek način. Eh, to izhaja tudi iz eh, razprave, v kateri smo se ravno kar eh, kateri smo se ravno kar posvečali, da torej sprejemamo uh, ustrezno argumentirane odločitve. Prišlo je do posplošitve pravil, to je res in to je dobro, ampak uh, olajšati moramo vsem na tem področju, da uh, lažje uh, dostopajo do podpore, ki obstaja. Uskladiti eh, uh, moramo standarde in postopke, naprimer uh, eh, sistem za upravljanje z nepovratnimi uh, sredstvi v uh, GD Home in Just. Tako bi lahko prišli do ustrezne harmonizacije. Govora je tudi o uh, mejah za sofinanciranje, trenutno je ta meja 20 odstotkov in mislim, da to ni slabo odločitev. Ne gre zgolj za nevladne organizacije, gre tudi za uh, organizacije uh, eh, ne zasebnega sektorja. Če uh, povečamo to stopnjo, to raven, potem lahko posežemo v uh, celotni sistem. Na to časovnica, če je eh, časovnica zelo eh, jasna, ampak je program eh, določen šele zelo pozno v procesu, potem ni dovolj časa za zagotovitev ustreznega programa. Predvsej manj časa, kot če bi imeli na voljo celotno obdobje za dodelitev sredstev. Na to eh, majhna majhne organizacije, majhne nevladne organizacije, donacije uh, v naravi in prostovoljstvo, tudi to je treba pokriti. Sodelujemo s kolegi, veselim se njihovega sodelovanja. 13. Uh, tre, oziroma 30. maj pa je uh, rok za ulaganje predlogov sprejem. Hvala za to predstavitev, ki smo jo komaj čakali. Sedaj pa so na voljo kol, na, eh, na vrsti kolegi in kolegice. Gospod Stehovski je prvi. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sem poročevalec uh, v senci skupine ELS. Potrebujem še nekaj več časa za poglobljeno analizo te teme. Vseeno pa bi rad že sedaj v tej fazi izpostavil eh, nekaj vprašanj, ki jih imam. Prvič na zadnjem eh, zasedanju smo glasovali o sestavi strokovnih skupin. Takrat sem se eh, vprašal, kako lahko povežemo to eh, s tem mnenjem. Drugič, moja bolj specifična vprašanja v zvezi z osnutkom mnenja so naslednja. Strinjam se z vašim stališčem, da je pomembno imeti zanesljive podatke o financiranju uh, eh, NVO. Sistem finančne preglednosti, v katerem upravič, upravičenci dostopajo do eh, sredstev evropskega proračuna prek Evropske komisije, uh, Eh, in kjer so registrirani upravičenci evropskih eh, skladov, ne more nujno pokriti eh, NVO-jev, univerz ali zasebnih podjetij. Komisija zbira zgolj tiste tipe informacij, ki so potrebne za to, da zagotavlja zadevna plačila oziroma druge finančne operacije. upravičenci niso zavezani k temu, da bi poročali o tem, kakšen tip organizacije eh, so, če zastopajo eh, zasebnika ali pa organizacijo. Natančneje moram eh, analizirati vaše predloge v petem odstavku tam je govora o zahtevah po sofinanciranju, o tej meji 20 eh, odstotkov. Sprašujem se tudi o sedmem odstavku, kjer eh, piše, da mora komisija razmisliti o eh, analizi prostovoljstva pri majhnih nevladnih organizacijah. Nevladne organizacije lahko prejemajo dva tipa eh, nepovratnih sredstev. Eh, prvič za eh, posamezne ukrepe, drugič za eh, operativo kot takšno. Pri eh, slednjih sredstvih je treba analizirati razsežnost njihovih dejavnosti. Pri tem je treba imeti letni delovni načrt. pri tem je treba upoštevati splošne interese unije in upoštevati tudi eh, politiko unije. Mislim, da je to zelo pomembno, še posebej glede na to, eh, kakšna je bila danes razprava o eh, reviziji večletnega finančnega okvira. To so moji komentarji za enkrat. Z veseljem bom z vami sodeloval pri pripravi končnega besedila upam, da bo to besedilo tako odlično, kot eh, je eh, odlično besedilo poročila gospoda Olbrihta in gospe Toma. Najlepša hvala. Še kdo prosi za besedo? Tudi sam bi rad izrazil zahvalo Claire Moody za to besedilo ustrajal bi, bi pri načelu preglednosti. O tem smo se pogovarjali tudi na naši misiji eh, v Turčiji, Libanonu in Jordani. Zdi se, da bi bilo vse skupaj lažje, če bi naši partnerji, bodi si vladne organizacije, bodi si nevladne organizacije, zagotavljali večjo mero preglednosti pri izvajanju svojih eh, nalog. V sedmi točki, kjer je govora o majhnih eh, nevladnih organizacijah, je težko trenutno delovati, glede na to, da imamo na eni strani majhne nevladne organizacije, na drugi strani pa zelo eh, kompleksne eh, postopke in zahteve. To je povezano tudi eh, z finančno uredbo, poenostaviti moramo te postopke. Zanima me, kako razlikovati med različnimi velikostmi eh, nevladnih organizacij. Kakšna je majhna nevladna organizacija v primerjavi z ne majhno nevladno organizacijo? Če drugih komentarjev ni, potem bom besedo ponovno predal Claire Mori. Hvala. Obema bi se rada zahvalila za te komentarje. No, če primerjate to poročilo s prejšnjim poročilom, potem uh, so zahteve resnično visoke, ampak veselim se že sodelovanja z vami, brez dvoma bomo poskušali najti skupno rešitev eh, na vsa ta vprašanja. Hvala. Merci, alors, Najlepša hvala. Predlogi sprememb morajo biti vloženi pred 6. uro popovdan 30. maja. Izmenjava mnen 15. junija. Sprejem mnenja v odboru za proračun, morda ne 30. Eh, junija, ampak 27. junija. Zato, ker nas 30. junija eh, čaka ogromno dela, govorili bomo o eh, osnutku proračuna za leto 2017. 15. decembra je odbor za proračunski nadzor predvidel glasovanje, na to pa januarja 2017 eh, plenarno zasedanje. To je časovnica eh, naših projektov v prihodnosti. Mislim, da smo prišli do konca dnevnega reda. Še kakšno vprašanje, o katerem bi lahko eh, govorili? Če ne, bom s tem zaključil zasedanje. Naslednja seja nas čaka 15. in 16. junija. nekaj časa nas eh, loti do teh eh, sej. Toliko, vse je končana, lep večer.